So good morning, everybody. Welcoming those who are here. Although we have missed already a few minutes, but uh, tako nekaj minut že zamujamo. Še drugim kolegom bomo dali priložnost, da se točka na dnevnem redu, sprejetje dnevnega reda. Ima kdo kakšno pripombo? Ne? Sedaj pa sporočila predsedujočega, kar nekaj jih je. IRP e dober napredek smo dosegli na trialogih. Trajal čas polnoč, tako da je tukaj res bil dosežen dober napredek. Dober napredek je bil dosežen na področju čezmejne aktivnosti, kjer je bilo ugotovljeno, da pri Eh, premajhne stopnje financiranja ob čezmejnem poslovanju in treba je sprejeti ustrezne ukrepe, da se situacija normalizira. Čezmejni transfer pokojninskih pravic imeli bomo pristojno eh, postojni organ v gostujoče državi članici, ko gre za vsega, eh, potem tudi medgeneracijska, medgeneracijsko raznovrst, uh, ravnotežje. Treba je tudi upoštevati med generacijami in pa socialne in okoljske. Socialna in okoljska tveganja, tukaj bo treba upoštevati tudi IGS tveganja ob eh, odločanju za investicije. Gre za podjetja, ki imajo višji dobiček, eh, ampak tudi določeno premoženje. Potem eh, tudi izjava o pokojninah, gre za letno izjavo o državah upravičenkah. Um, to smo spremenili v eh, ustrezno izjavo, s tem je to postalo bolj uh, ustrezen uh, instrument, ki ga je predlagal tudi Evropski parlament in odraža tudi stališče odbora za zaposlovanje. to o IRP. Preiskovalni odbor eh, Evropskega parlamenta ugotavlja, da je to tretja finančna direktiva, tako kot Solventnost 2, eh, kjer je določeno, da določbe o poslovni tajnosti no, tukaj govorimo o tajnosti, to velja brez prejudiciranja 226. člena naše pogodbe. Veliko tehničnega dela treba še zaključiti, preden bo sprejet končni dogovor. Verjetno se bo to zgodilo pred iztekom junija, tako da upamo, da bo nizozemsko predsedstvo lahko to zaključilo. Hvala pogajalski ekipi. Naj vas spomnim na to, da bo danes potekalo, potekala javna predstavitev. Um, naša seja pa se bo nadaljevala v popovdanskih urah, ko bo naš odpor obiskal tudi gospode Dragi. Še nekaj. Uh, besed o povzetku priporočil. Imenovanja imamo poročilo o četrti direktivi proti pranju denarja, to dobi ELS, potem program Unije za podporo posameznih eh, eh, uporabnikov in drugih končnih uporabnikov na področju finančnih storitev. To je šlo zelenim. Razkritje um, davka na dohodke v določenih vejah in uh, podružnicah. To v skladu za 55. členom gre SED-ju, uh, letno poročilo Bančni uniji, ELS-u, fintech, karkoli to že pomeni, gre skupini ALDE. Fintech je torej vse ali pa nič, tako da to predstavlja veliko besed. In pa še sektor podružnic, to gre um, skupinje ST v zvezi z evropskim semestrom. Predsednik bo pisal konferenci predsednikov odborov, ekom bo pripravil dve poročili, eno o IGS, eno o priporočili za območje evra. To se bo obravnavalo na januarski in februarski plenarki. Ehm, to je bilo omenjeno tudi v poročilu petih predsednikov. Ta priporočila se bodo začela nemudoma izvajati za delovno skupino za finančno pomoč. Ehm, Prijeli smo delovni program za drugo polico 2016 po, ehm, in temu programu bomo dodali tudi zaključke te skupine. Um, dva Dve predstavitvi bodo organizirani na temo Evropske centralne banke, en skupaj z ECB, drugo, druga predstavitev bo potekala pa po tej predstavitvi v ECB, potem eh, monetarni dialog z državami članicami. Imamo tri povabila, ki smo jih prvič poslali septembra 2015 Hrvaški, Irski in Združenemu kraljestvu. Sekretarjat je bil zaprošen, da spremlja, eh, kako se bodo odzvale države na ta povabila. Glede na trenutni okvir bomo potem po poletnem premoru prija, povabili še Španijo in Portugalsko. Um, I, a, FRS bo naslednja tema pregleda, potem solventnost 2 septembra in če bo to mogoče, bomo obravnavali še eno temo, upam, da ne MIFID. AFRS 9, koordinatorji EKONA so podprli pismo, ki je bilo poslano komisarju Hill, um, v katerem izražajo številne pomislike v zvezi z podporo EKONA, AFRS 9, koordinatorji ECOMA so razpravljali tudi o postopku podpore v poletnem premoru. Dogovorili so se, da bo do 29. septembra glasovali v odboru ECOM. In potem bomo se skupaj obravnavali na, na oktobrskem plenarnem zasedanju. Študija o konkurenčnosti. Eh, tukaj smo podprli predlog delovne skupine, da treba naročiti študijo, ki bo ponudila splošni pregled tega, v kolikšni meri konkurenčna politika in uporaba trenutnih instrumentov za konkurenco prispeva k upravljanju notranjega energetskega trga v luči energetske unije. Hvala koordinatorjem. Uh... Potem, kar se tiče ostalih sporočil, dogovorili smo se, da bomo 13. julija glasovali o poročilu o DDV, ob tem bo potekala tudi predstavitev po, plenan, po poletnem premoru. Tako da bomo to imeli tako v okviru predstavitve, kakor tudi na plenarnem zasedanju. Um, imeli bomo tudi konferenco v Bratislavi, zato, da, zato bomo črtali sejo Eko na 17. oktober in bomo poiskali alternativno možnost za predstavitev o ESM. Naslednja seja bo potekala od. Uh, eh, 15.30 do 19.30 in 30 minut in sicer gre za sejo 27.6. Sedaj pa pregled delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. Danes bomo imeli razpravo o tehničnih standardih eh, v zvezi z eh, MIFIR in MIFIT. Besedo dajem poročevalcu ki bo govoril nemško. Kot eh, poročevalec namreč delujem v nemščini, kot predsednik pa v angliščini. Eh, torej, gospe in gospodje, lepo pozdravljam gospoda Tilmana Lüderja iz generalnega eh, direktorata ESME in gospoda Stevena Majora iz ESME. Vesel sem, da ste ponovno prišli k nam, zato da bi poročali o Mifidu in Mifirju. Za vsakega smo predvideli za ESMO in za komisijo po pet minut, potem eh, bomo slišali poročevalca in potem, če bo dovolj časa, še postopek Catch the Eye. Besedo dajem Stevenu Majorju, da spregovori o še odprtih točkah. Hvala lepa, Markus, za besedo. Upam, da bo to zadnji slot o pregledu MIFID-a. Spoštovani poslanci, hvala, da ste mi dali to možnost, da lahko predstavim trenutno stanje v zvezi z izvajanjem MIFID-2. To izvajanje bo bistvenega pomena za to, da bomo lahko dosegli dogovorjene cilje v praksi. ESMA je predložila 24 tehničnih standardov v zvezi z MIFIDom in MIFIRjem leta 2015, potem ko smo podali decembra 2014 naše tehnične nasvete. Za tri eh, smo obvestili ESMO, da jih bomo spremenili. To pomeni, da bo velika večina standardov podprta brez, brez predlogov sprememb. Kar se tiče nedavno sprejetih delegiranih aktov, tukaj ugotavljam, da v zvezi z vprašanji zaščite investitorjev komisija v glavnem upošteva tehnični nasvet ESME iz decembra 2014. ESMA je prav tako izdala tri mnenja v zvezi s temi standardi eh, in komisija to namerava podpreti z predlogi spremenj, ampak na koncu se strinja z našemu pristopu. Gre za um, uh, preglednost nelasniških inštrumentov, um, pomožne ukrepe in pa pozicije. Vse skupaj treba pravočasno vključiti v naše razprave, treba pa seveda upoštevati um, besedilo MIFID 2. Zahvaljujem se. Uh, tudi prispevku odbora, odbora Ekon za to področje. Kar se tiče preglednosti nelastniških instrumentov, tukaj se strinjamo, da potrebujemo previden pristop, postopna uvedba uh, za tako. Vel, Eh, torej, eh, tukaj bodo obveznice izpostavljene strožjim likvidnostnim testom. Um, in vse skupaj bo prilagojeno pragom tega inštrumenta. V enostavni angleščini to pomeni, da bo manj obveznic preučenih glede na preglednost eh, oziroma da bo treba zagotoviti standard glede preglednosti, če bodo, samo, eh, če bodo bistveno manjše velikosti kot izvorni predlog. Treba je zastaviti manj stroge kriterije za prvo stopnjo. ESMA bo potem eh, preučila izpolnjevanje standardov pred uvedbo vsake posamezne faze. ESMA je v svojem mnenju izrazila, da so vse faze že od vsega začetka vključene v ta standard in eh, načrtovani so tudi prehodi z ene faze na drugo. Če bo ESMA ugotovila, kakšne um, um, probleme pri tem, bomo poskrbeli za potrebne spremembe pri posameznih fazah standardov. Po mnenju ESME bi bilo treba zagotoviti več preglednosti na trgu obveznic, eh, ampak pri tem ne sme prihajati do višjih cen. Standardi preglednosti so podobni obstoječim praksam. Imamo tri regulativne, regulativne standarde podpore, potem bi to stalo veliko in bi tudi pomenilo zamude. Predlog ESME. Eh, prav tako morajo tega zagotoviti, da ti predlogi ne bodo pomenili konkurenčne prednosti za dolgo oziroma neskončno obdobje. Kar se tiče um, standardov glede omejevanja pozicij, smo tukaj v glavnem upoštevali predloge Evropskega parlamenta. Imamo strožjo mejo 2,5 odstotkov za izvedene kmetijske inštrumente. Eh, pogodbe z omejeno likvidnostno pa imajo sedaj višjo maksimalno stopnjo. ESMA je prav tako um, tukaj upoštevala uh, vprašanje ponudbe, dostave in uh, odprtih obrestnih stopen. Trudno ocenjujemo, da bomo morali vzpostaviti omejitve za 1500 likvidnih pogodb um, in to strani nacionalnih regulatorjev še pred letom 2018 in pa še potem pomožne aktivnosti. Um, zavedam se, da ESMA ne more odpraviti vseh problemov, kajti tukaj nismo predlagali konkretnih testov, ki bi temeljili na kapitalu. Ti imajo pomankljivosti. Namreč eh, kapitalski testi bi bili težje izvedljivi predvsem za manjša nefinančna podjetja. Drugič, eh, ti izvedeni inštrumenti se lahko hitro spremenijo, pač odvisno od uh, trgovinskih pozicij uh, in nefinančna podjetja uh, ki bi morala izpolnjevati zahteve iz MIFID-a 2, eh, torej to bi, to bi lahko za njih pomenilo nestabilne zahteve. Eh, nismo tukaj podprli določenega praga v določeni časovnici, nimamo za to potrebnih podatkov. Prav tako se je treba zastaviti vprašanje, ali je takšen prag tehnično vprašanje ali pa prepolitična izbira. Hvala lepa za vašo pozornost in seveda sem pripravljen odgovarjati na vaše vprašanja. Hvala lepa, Steven Major. Sedaj pa Telman Luder iz ESME, izvolite. Spoštovani poslanci, gospe in gospodje, tudi mi smo zelo zadovoljni, da ste nam dali to priložnost, da predstavimo trenutno stanje implementacije MIFID 2. Eh, odkar smo se na zadnje srečali tukaj v odboru, smo naredili veliko, smo naredili veliko, sprejeli smo tri delegirane akte, eh, dva za MIFID in enega za MIFIR. Eh, seveda bodo izpostavljeni vašemu nadzoru in pripravljeni smo odgovarjati na vprašanja v zvezi z političnimi izbirami, ki so vsebovane v teh aktih. Eh, no, približujemo se vmesnemu obdobju, ko gre za regulativne tehnične standarde. Sprejeli smo 16 tehničnih standardov in večino ostalih bomo kmalo sprejeli, če bo do vsi roki spoštovani še pred poletnim premorom. Morda bo prišlo eh, do kakšne zamude pri enem izmed treh standardov, ki so bili podvrženi drugemu krogu. To me privede do eh, političnih odločitev, ki so bile sprejete trije tehnični standardi, ki jih je omenil eh, tudi, predsed, tudi predstavnik ESME. V treh stavkih bi želel pojasniti, kakšna je tukaj razmišljanja kolegija komisarjev. Zakaj smo drugič obravnavali te tri standarde? Kolegi je tukaj naredil korak nazaj, ogledal si je celotno sliko, Eh, evropsko gospodarstvo, vprašali smo se, kaj je treba narediti za to, da bi prinesli potrebne reforme, da bi eh, poskrbeli za potrebne popravke in da ne bi uničevali tistega, kar dobro deluje. Če se odločimo za ekonomski pristop, se je seveda treba osredotočiti na obveznice podjetij, ki so bistvenega pomena za financiranje evropskega podjetja, za um, zbiranje kapitala za podjetja, tako da ta trg mora ostati delujoč. In to pojasnjuje našo željo po postopnem uvajanju uh, Tukaj smo zelo dobro sodelovali z ESMO, skušali smo zagotoviti ustrezne kriterije za tiste obveznice, ki so podvržene pred eh, trgovinski preglednosti in eh, prav tako smo ugotovili, kakšne obveznice bi bile eh, tukaj podvržene temu pregledu v luči trenutnih eh, ekonomskih okoliščin, makroekonomske slike, bi morala ESMA holistično analizirati delovanje trgov obveznic, preden pridemo iz ene stopnje na drugo. To pomeni, da bi morali identificirati eh, trende financiranja, oceniti je treba likvidnost trga in potrebujemo premišljeno odločitev, ko se premaknemo iz ene stopnje na drugo. Eh, no, ehm, najbolje bi bilo, če bi potem po poročilu se eh, odločili za naslednjo fazo, seveda pod demokratičnim nadzorom te hiše. V zvezi z drugo uh, zadevo, derivativi um, eh, nelas, iz nelasničnega nadzora. Um, kmetijske inštrumente in uh, za, živil, za trge živil. Torej gre za zelo občutljive pogodbe o likvidnosti. In pa še eden izmed večjih izzivov, eh, torej treba je ustrezno urediti tudi standarde za pomožne ukrepe. Gre za pomemben standard, gre za vprašanje, koliko nefinančnih inštitucij bo v prihodnosti podvrženih avtorizaciji v okviru MIFID-a, to bo imelo zelo snežne posledice. Seveda gre tukaj tudi za kapitalske zahteve, tako da to je treba ustrezno urediti. Pozdravljam dejstvo, da nam je ESMA tukaj pripravila mnenje. Veliko dela bomo morali narediti tudi v komisiji, zato imamo potrebno strokovnost, znanje, ustrezno bomo lahko ocenili različne možnosti, ki jih je predlagala ESMA. Imamo meni pet za pomožne aktivnosti oziroma teste na tem področju, imamo pet možnosti za definicijo tega kaj je uh, trgovanje, špekulativno trgovanje in imamo dve možnosti za to, kaj je tukaj glavna poslovna aktivnost. In na osnovi tega bomo morali določiti nek, neko sorazmerje. Ne bomo morali učiti vse možnosti, zlasti se sistem, kaj predstavlja špekulativno trgovanje in potem se skupaj pretehtali se odločili o tem, kako določiti kapital, kako tukaj poskrbeti za kapitalske zahteve. Ko gre za uh, eh, dodelevanje kapitala, uh, torej tukaj je odvisno vse skupaj tudi od, od do, dodeljevanja kapitala, vendar pa ne gre tukaj samo za preverjanje kapitala, ampak moramo preveriti tudi splošni tržni delež. Uh, Eh, ta standard bomo skušali pripraviti kar se da hitro. Če bo prišlo za samo, se bo to zgodilo pri tem standardu, kaj ti čaka nas res veliko dela. Thank you very much, Mr. Ludes, and now I give the floor to the rapporteur. Hvala. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu, to sem jaz. Najprej hvala za predstavitev. šele pred kratkim smo z sprejemom tako imenovanega quick fixa za MIFID poslali pomemben signal trgom. Zahvaljujem se vsem kolegom in tudi predsedstvu. Eh, rekel sem, da smo bili v trialogu hitrejši, kot pa je bila komisija pri svojem predlogu osnutka in to je pozitivno za nas kot zakonodajalca. Seveda smo pa zaskrbljeni, ko gre za nadaljno časovnico dejansko bilo obljubljeno, da bo vse pripravljeno še pred glasovanjem na plenarnem zasedanju, ampak smo še zelo oddaljeni od tega. Na nekaj točk bi se želel navezati. Kar se tiče svetovanja okrog uh, provizij, tukaj smo predlagali določene kriterije, uh, za, uh, za kvalitetno svetovanje. Morda bi lahko imenovali specifično mrežo podružnic. Ne vem, zakaj se to ni zgodilo, zakaj je komisija želela razširiti tega seznama. Potem uh, telefonsko oglaševanje. V 76. Eh, členu uredbe je zapisano, da morajo inštituti pri telefonskem oglaševanju in elektronski komunikaciji upoštevati velikost posameznega podjetja, pa tudi obseg in eh, kompleksnost svojega, svojih inštrumentov. Eh, prav tako Eh, je treba pri tem upoštevati interne telefonske klice in pa elektronsko komunikacijo. V triologu sem sam vse skupaj razumel tako, da protokol svetovanja in pa telefonsko svetovanje pravzaprav pomeni ena in isto. Pri postopku posvetovanja morajo torej um, veljati določene zadeve, pri internem komuniciranju pa ne. Eh, jaz mislim, da bi morala komisija izenačiti te dve obliki svetovanja. Potem uh, sharing agreements. Tukaj je treba razjasniti raznolikja tolmačenja strani nacionalnih nadzornih organov, kako torej obravnavati te commission sharing agreements. Uh, stopili smo v stik z dvema organoma, dveh velikih članic, ki imata popolnoma različna, različni tolmačenji. V, z, v skladu z enim je to možno, v skladu z drugim pa ne. Dobro bi bilo, če bi tukaj komisija ustvarila nekaj več jasnosti. Analiza ciljnih trgov v MIFID 2 je, smo tukaj zelo jasni to mora pripraviti tisti, ki, um, ki e, je zadolžen za izdelavo izdelkov. Uh, torej, e, ne gre za končnega uporabnika. Morda bi lahko komisija razjasnila, kdo je odgovoren za oceno ciljnih trgov. Potem komisija je dobila nalogo na jasno definira, kateri kriteriji veljajo za eh, eh, kategorizacijo sistematičnih internalizatorjev. Ehm, v bistvu mora iti za to, da mora število akterjev ostati konstantno, treba se je izogniti hitri menjavi statusov, zato bi za nelastniške um, instrumente, parlament predlagal uh, de minimis, de uh, minimis mejo, to bi zlasti majhnim ulagateljem olajšalo delo, komisija temu predlogu ni ustregla, zato me zanima, zakaj. Še ena točka, na katero gledam kritično, uh, tako imenovana one trickers all klauzula za sistematične internalizatorje, dokler velja kriterij za sistematične internalizatorje, recimo za posojilo, velja sistem, uh, za vse finančne instrumente iz uh, določenega razreda. Zanima me, če je ta pristop uh, skladen z uh, členom 421, ki govori samo o določenih finančnih inštrumentih. Prav tako se je zastavilo vprašanje, kako bi razrede finančnih inštrumentov v praksi omejili. Evropski parlament je zahteval tudi pojasnila v zvezi z torej uh, match principle training uh, je opisan v um, direktivi v uvodni izjavi 19. komisija ni prevzela te definicije. Gre za um, pogodbe z strankami na um, večjih ravneh. Zanima me, zakaj komisija tukaj ni upoštevala našega predloga. Potem omejevanje pozicij, nenasniški inštrumenti uh, in pomožne aktivnosti. Komisija je tukaj sprejela tri regulativne oziroma poslala ESME nazaj tri regulativne tehnične standarde, izjeme za pomožne aktivnosti. Mnenje ESME se mi tudi pridružili. Je ESMA proti naši želji govorila o uporabi. Torej, odsvetovala test, ki bi temeljil na kapitalu. Vseeno pa je ESMA predlagala celo vrsto številk, na katerih bi svet lahko imeli test, ki temelji na kapitalu, brez jasnega priporočila kaj sedaj to pomeni za nadaljne delo, kako v komisiji odzivujete to mnenje uh, in katero izmed teh, uh, katero izmed teh številk indikatorjev bi komisija uh, prevzela. Uh, tako, to so glavne točke iz mojega poročila. Veliko vprašanj je še odprtih in upam, da bomo lahko dobili določene odgovore. Hvala lepa. Naslednji govornik na mojem seznamu je Portanko imenu. Um, Hvala. Govorim v imenu gospe Toc, ki je danes odsotna. Analista zahvaljuje poročevalcu, poročevalcem v Senci za dobro sodelovanje v zvezi s tem dosijem. Zahvaljuje se tudi ESMIN komisiji za težko upravljeno delo pri eh, pripravi 30 kosov zakonodaje na stopni dveh. Kar se tiče obsega, se SD e osredotoča na tri glavne točke in sicer omejevanje pozicij za eh, nelasniške inštrumente. V parlamentu nas skrbi izvodni predlog ESME, za veseljem gotavljamo, da je komisija poslala eh, tehnične standarde nazaj ESMI za revizijo. Ehm, nekateri predlogi so dobrodošli, recimo, da bi zanižali spodnjo mejo za pozicijske izdelke, za pozicije za kmetijske uh, izdelke. Uh, e, 50 odstotkov zadolžene države pa pomeni, da lahko uh, ena država uh, poskrbi za polovico dostave tega finančnega izdelka. To ni v skladu z dogovorom na stopni ena. ESMA je ohranila osnovno mejo pri 25 odstotkov, v SD smo konsistentno verjeli v to, v, v to, da bi morala ta številka biti veliko nižja, ta nižja meja bo, postavi, bo poslala jasen signal državam, da morajo uh, pozicije biti sestavljene. Eh, kar se da nizko, če ne želimo, da bi špekulirali na trgu živil in drugih eh, kmetijskih izdelkov. Prav tako ESMA ni upoštevala faktorja uh, volatilnosti pri določanju uh, Um, pozicijskih mej. To je črtala in to je jasna krščitev iz prve stopnje, ki jasno govori o tem, da je volatilnost eden izmed faktorjev, ki bi jih morali upoštevati zakonodajalci. Sedaj je žoga spet pri komisiji, pozivam jih naj upoštevajo pravkar omenjene točke. Uh, parlament je te točke že večkrat povdaril, uh, preden nam uh, v odobritev pošljajo končne končen predlog standardov. Drugo vprašanje, prav tako, eh, eh, torej gre za pomožne ukrepe, tukaj je treba eh, nekako izravnati položaj med finančnimi inštrumenti, ki špekulirajo na trgu in pa nefinančnimi institucijami, ki trgujejo predvsem z blagom. In še zadnja točka. Uh, gre za investitorje, tukaj treba sprejeti kompromisno, uh, tukaj treba sprejeti kompromisni predlog, uh, treba je zagotoviti potrebno preglednost, ampak skrbi nas zadnji člen v zvezi s temi raziskavami na področju vlaganj. Uh, to bi lahko tolmačili regulatorji na različne načine, ko bi šlo za izvajanje. Regulatorji menijo, uh, da bi morali predloge komisije tukaj popraviti, zato da bi bili v skladu z predlaganim režimom. Spet druge regulatorje pa menijo, da omogočajo ta nova pravila nadaljevanje statusa quo, da omogočajo druge ureditve deljenja. To je nespremljivo tolmačenje MIFID-a, to ne omogoča enakovrednega uh, izhodišča za finančne storitve. Uh, Eh, mislim, da bi tukaj morali dobiti nekaj dodatnih smernic. Uh, ureditev deljenja mora biti takšna, da bomo lahko zagotovili doslednost po celotni Evropski uniji. Na danes se še zahvaljujem komisiji za sodelovanje in uh, veselim se odgovoru v zvezi z temi tremi vprašanji. Hvala, Pol. EKR, Case Swinburne. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se komisiji in ESMI za vse upravljeno delo v zvezi z MIFIDom in MIFIRjem. Eh, vemo, da je dela veliko, ampak eh, delo je treba opraviti dobro. Eh, no, danes bi pozdravila, predvsem zagotovila strani komisije, da ne bo avtomatizacija avtomatičnosti, ko gre za eh, režim preglednosti, s tem eh, zavračajo predlog ESME v zvezi z letnim avtomatičnim porastom. Želela bi, da komisija to potrdi. Avtomatični porasti bi pomenili, da bi likvidnostni testi bili neuporabni. In še slabše, Na ta način parlament ne bi mogel teh porastov eh, nadzorovati, ko gre za obveznost na področju preglednosti. Zato me zanima, kaj nameravate narediti pri neautomatičnosti teh izračunov. Eh, no, slišala sem podroben predlog eh, ESME v zvezi z omejevanjem pozicij Jaz imam tukaj nekoliko drugačno stališče. Rekla bi, da dejansko pozdravljam pristop ESME, zlasti, ko gre za mehanizme med, med spot in non-spot. Uh, kompromisi so sedaj, uh, se mi se, sedaj zdijo izvedljivi. Tako da, ko gre za omejevanje pozicij, sem zadovoljna za predlogom ESME želela bi podati nekaj komentarjev v zvezi z nekim drugim področjem. In sicer gre za vprašanje. V zvezi z stranskim trgovanjem. Tukaj gre za močno lobiranje, o tem piše tudi tisk. V številnih pismih in v medijih poročajo o tem, da imajo ti obstranski eh, eh, posredniki občutek, da jih nismo vključili v pripravo Mifida in Mifirja, eh, tudi ne pri konsolidiranem besedilu. Nam se ob pripravi zakonodaje ni bilo potrebno, da bi uredili tudi to področje. Sama sem se sicer za to zavzela, ampak nismo uspeli uveljaviti svojih predlogov, nismo eh, tudi vključili podatkov o nadzoru nad cenami, zato mislim, da bi morali izpostaviti to, da teh podatkov v zvezi z obstranskim trgovanjem ne moremo urediti v nastopni dve naše zakonodaje. Nekako je treba vključiti tudi to obliko trgovanja, torej gre za buy-side. Zanima me, kako nameravata ESMA in komisija proaktivno zagotoviti, da bomo tukaj slišali tudi glasove investitorjev in to na vseh stopnjah predloga. In pa še nekaj, kar je pravkar omenil eh, Paul Tank, kako bomo razjasnili posamezna tolmačenja RTS-ov in s temi povezanih pravil. Eh, mi smo v pogajanjih zastavljali številna vprašanja. Zanima me, ali bi lahko odgovori bi postali javni, tako da bi eh, mi tukaj dobili določena zagotovila. In če to ne bi bilo dovolj, morda potem obstaja metoda, v skladu s katero bi ESMA ali komisija lahko objavila formalne odgovore in vprašanja, zato da bi razjasnili probleme okrog različnih tolmačenj. In pa še zadnja točka, ki je morda nekoliko banalna. Ko gre za Zahtevo po podatkih smo zahtevali pisne dokumente v besedilu eh, na prvi stopni. Potem pa smo govorili o možnosti trajnega hranjanja teh podatkov, kajti premikamo se na digitalni trg, eh, želimo si enotni digitalni trg in treba bo razumeti, da verjetno nekoč v prihodnosti papir več ne bo najbolj eh, razširjeno sredstvo za podatke. Eh, tako da ne vem, kako smo sedaj spet se vrnili k omembi fizičnega papirja v nekaterih dokumentih komisije. Ko smo torej eh, govorili o prehodu iz papirja na digitalne medije, eh, bi to moralo biti konsistentno v vseh delih besedila. Vse je lahko digitalno, ni treba, da se tukaj vračamo na papir. Okay, and now I give the floor to the liberals, to Cora van Nieuwenhuizen. Hvala lepa. Besedo dajem liberalcem. Gospa Neuwehuizen, tudi sama bi se zahvalila komisiji in ESMI za trdo delo. Zahvaljujem se tudi poročevalcu in drugim poročevalcem v senci. Osredotočamo se na težave, ki jih še vedno imamo. Pozabljamo pa dobro delo, ki je že bilo opravljeno. Zato vam čestitam komplimenti. Res je bilo vloženega ogromno dela. No, Žal pa nam je, da nimamo na mizi prav vsega, tako kot smo pričakovali. Hudiče vedno v podrobnostih, tako je ponavadi, in podrobnosti v našem primeru so v definicijah in v pragovih, torej največ težav je s tem. Ne bom ponavljala vseh vprašanj, ki so že bila postavljena, postavili so jih poročevalec in drugi poročevalci v senci. Manjka nam nekaj jasnosti glede CSE. Tukaj potrebujemo več jasnosti. Strinjam se s Kej. Nekaj, kar je bilo dogovorjeno na ravni ena, eh, ne more biti opredeljeno na ravni dve. Sama eh, nisem eh, sodelovala pri ravni ena, to je dano dejstvo, tako da tukaj nimam več nobenega vpliva. Ampak res bi se želela izogniti temu, da se stvari prenesejo na naslednjo raven in da se ne rešijo. Potem bomo šli na raven tri, na smernice v zvezi s CSA in Potem so tukaj še standardi glede dodatnih dejavnosti. Mislim, da so tudi to zelo pomembna vprašanja, zato si moramo po najboljših močeh prizadevati, da to razrešimo. Razumem, da ukrepate zelo previdno, kajti področje je zelo pomembno, ampak podarila bi, da moramo vsa ta nerešena vprašanja rešiti na ravni dveh. Mislim, da je to zaenkrat z moje strani vse. Hvala. Hvala, Kora. Nikogar ne vidim iz skupine GUE, zato dajem besedo zelenim svenogigoltu. Hvala lepa. Nadaljeval bomo v angleščini. Hvala ESMI, hvala komisiji za upravljeno delo. Hvala tudi za živahno izmenjavo mnen med institucijami. Zahvaljujem se, da ste obdelali vprašanja, ki smo jih izpostavili. Če si pogledamo zaščito naložb potrošnikov, lahko vidimo, kakšni so predlogi ESME, načeloma znotraj postopkov ESME v končni fazi bi si želeli še več tega. Ampak pri svojih pripombah se bom pa omejil na omejitve pozicij. In eh, čeprav Kej okay, želim vse dobro, zlasti te dni, ampak če ona pravi, da je glede omejitev pozicij bolj zadovoljna kot kdajkoli prej, postanem nekoliko nervozen. Če se zremo nazaj. ESMA je na začetku maja objavila svoje mnenje, tam je objavila uh, spremenjene standarde glede, glede z RTS 21. In če to primerjamo s tem, kar je zahteval eh, parlament, vidimo, da še vedno imamo težave z izpolnjevanjem ciljev zakonodajalca. EP je v svojem dopisu zahteval, da režim posle, ja, pošle jasno sporočilo nacionalnim pristojnim organom, da določijo nizke uh, meje pozicij, kadar likvidnost to omogoča. Ampak to očitno ni jasno. Eh, ni, ni, ni tako. ESMA je niže stopnje določila spet na 2,5. Tista osnova, kot je Pol Tank že omenil, ki je 25. Potem pa imamo 35 zgornje meje, to postaja nespremenjeno. Ta spodnja meja ne bi veljala samo za omejeno število zelo, uh, torej bi veljala samo za zelo omejeno število likvidnih izvedenih finančnih sredstev. In tukaj gre za obdobje eh, treh mesecev, zaporednih treh mesecev. Te pogodbe je treba neposredno povezati uh, s potrošnjo ljudi. Torej potrebujemo kvalifikacijo, ki pomeni hrano za porabo ljudi. To so osnovna blagovna uh, sredstva. Krma in energija pa sta izključena, zato vas svarim pred tem pristopom, kajti če smo zelo direktni, je takole, če je trg naenkrat preveč likviden, lahko ubijete ljudi, ne samo s tem, da jim neposredno odzamete hrano, ampak imate s tem potem uh, vpliv tudi na energijo in pa krmo. Potem je EP predlagal, da se omejijo te non-spot meje. Evropski parlament je želel, da se določi odprta. Uh, osnova vrednosti precej niže, ampak ESMA je v novem osnutku RTS dala priporočilo pristojnim organom, da eh, pozicije prilagodijo na vzdolj ali na zgor, če so odprte omejitve precej niže ali više. Potem bodo dobave poskrbele za svoje. Potem želi ESMA tudi razširiti definicije nekaterih dobav in eh, na ta način izključuje določeno blago. Evropski parlament je želel, da tiste pogodbe, ki imajo zelo povezane eh, gospodarske eh, posledice, morajo imeti podobne omejitve pozicij. Tukaj gre za ekvivalentne kontrakt, eh, pogodbe OTS, ki so identične razen za specifične eh, dodelitve lotov. In tukaj imamo potem divergenco za manj kot en koledarski dan in te spremembe so tako majhne, da ne moremo preprečiti, eh, da bi zaobšli naših omejitev. Evropski parlament je vse čas navajal, da je volatilnost tisti parameter, ki ga je treba odraziti v standardu v skladu z mandatom na ravni ena. ESMA je spet ignorirala eksplicitni zakonodajni mandat Eh, ki ga je dobila, v volatilnost trgov, torej volatilnost trgov ni vključena v predlagano metodologijo na podlagi vsega tega. In glede na to, da člen 57.7 eh, eh, MIFIDA jasno zahteva, da imamo skupen enoten pristop pri izvajanju omejitev pozicij, Vse to ne izpolnjuje pričakovanj mnogih državljanov, Evrops državljanov v Evropski uniji, da se obravnave učinki velike volatilnosti pri kritičnih pri kritičnem blagu. In tukaj moramo ustrezno urediti likvidnost. Zato pozivamo komisijo, da obravnava tudi ta vprašanja. V standarde bi morali vključiti jasne predloge, kako bi predvidene eh, letne preglede izvajanja na nacionalni ravni pravzaprav dejansko oblikovali. In to trenutno se ne oblikuje eh, z regulativnimi tehničnimi standardi. Hvala lepa, veliko vprašanj smo dobili, zdaj pa čakamo na odgovore. Steven Major dobi prvi besedo iz ESME, izvolite. Hvala lepa, hvala Markus. No, glede na to, da je čas omejen, bo težko odgovoriti na vsa vprašanja. Tako da bom začel, potem pa bo Rodrigo Bueno Autura spregovoril še o omejitvah pozicij. Nekaj splošnih odgovorov mi dovolite. Hvala lepa odboru Ekon za vse komentarje in vprašanja v zvezi z našim delom odkovo, osredotočil se bom na regulativne tehnične standarde, kajti delegirani akti so namenjeni predvsem komisiji. Pomembno je, da se zavedamo, da smo v postopku, ko začenemo delati na smernicah za raven 3. In tukaj imamo lahko vprašanje odgovore, potem mnenja, želimo zagotoviti doslednost izvajanja uh, z ravnijo 1 in 2. To je pomembno, zlasti, ko gre, pri deljenih, ko gre za deljene sporozume komisije, sharing agreements. Vse skupaj mora biti skladno. Pomembno se je zavedati, da je treba zagotoviti, da ko začnemo z MIFIDom, moramo imeti doslednost pri uporabi ukrepov na ravni 3. Bilo je postavljeno vprašanje, ali je to uh, doslednost CSD. A, ampak eh, to ni jasno pravno opredeljeno in če ljudje razmišljajo, kaj je to CSA, se potem eh, odgovori razlikujejo od države do države. Torej, odločujoč dejavnik je tisto, kar je na ravni 1 in 2. CSA kot tak ni opredeljen in zato je težko reči, ali izpolnjuje zahteve ali ne. In stvari je potreba, eh, treba potem opredeliti od primera do, do primera posebej. Potem imamo vključevanje tako imenovane buy side. ESMA je tukaj uh, zelo dejavna, posvetujemo se z udeleženci, imamo delovne skupine uh, na splošno, uh, tudi tako dobimo komentarje o našem delu. Potem sta tukaj še dve vprašanje, na kateri bi odgovoril. Najprej glede dejavnosti, potem pa še transparentnost nelastniških papirjev. Najprej dodatna dejavnost. Ko imamo uh, kapitalski test, to je samo neke vrste opcija, to ni eksplicitna zahteva. Vsi tisti, ki spremljate te zadeve, začeli smo uh, s temi testi na podlagi kapitala med prvimi posvetovanji, ampak ugotovili smo precejšne slabosti, ki so povezane predvsem z administracijo. Uh, to ni registrirano, torej težko je izvajati take teste, težko je ugotoviti točno, za kakšen kapital gre pri trgovanju izvedenih instrumentov. Potem pa je bilo mnenje akterjev tudi podobno in zato se nismo odločili za teste na podlagi kapitala, ampak jasno obstaja politična zahteva za to in uh, dobili smo prve informacije v zvezi s tovrstnimi testi, ampak eh, čas je bil omejen in zato teh eh, testov nismo izčrpno preučili, nismo prišli do neke celovite rešitve. Potem pa še preglednost eh, v zvezi z nelasniškimi papiri pri standardu imamo še naknadne korake in to zato, ker menimo, da gre za tehnično oceno tega, kar se uh, sredstvi dogaja na trgu in ESMA ima zdaj možnost, da oceni ta sredstva na trgu oziroma likvidnost na trgu in ta proces lahko zadržite, lahko pa ga tudi hitro izvedete med ESMO in so zakonodajalci ter, ter komisijo in tako se potem izognemo naslednji fazi, če ocena likvidnostni pokaže, da bi bilo za trge problematično, eh, da bi izvedli naslednji korak. Eh, z, končal bom tukaj besedo, predajem Rodrigu Buenaventuri glede pozicij. Ja, na kratko tudi sem ne bom mogel obravnavati vseh točk v zvezi z omejitvami pozicij, kajti časovno smo omejeni, ampak naj se osredotočim na vprašanje volatilnosti. Gospod Tang in gospod Gigl sta oba omenila to temo. Res je, Volatilnost je dejstvo, ki ga bi bilo treba upoštevati eh, pri določenju omejitev. Tako smo razmišljali pri prvih posvetovanjih, potem smo analizirali dejstva eh, in pa odzive pri posvetovanju in nismo našli statistične povezave med volatilnostjo in koncentracijo pozicij, kar pomeni zlorabo uh, tržne moči pri. Mm, blagu. Tako da na koncu nismo vedeli, ali volatilnost prinaša više ali niže omejitve. Imamo nekaj zelo ilustrativnih primerov. Recimo, blagovna izvedena eh, eh, finančna sredstva so manj volatilna kot eh, druga sredstva v večjih četrtletjih, zlasti prejšnje leto. Tudi, če bi imeli višjo volatilnost, ki pomeni strože omejitve, bi lahko imeli nenačrtovane posledice na določene ključne proizvode, tako so pokazali eh, podatki. In zato volatilnosti nismo vključili kot dejavnik v končni standard, zato ker nismo ugotovili nobene statične povezave med koncentracijo in volatilnostjo. Hvala lepa za ta pojasnila. Seveda bomo imeli nadaljne postopke, kot sem že napovedal, imeli bomo sestanek poročevalcev v senci. V naslednjih dneh dobili ste že veliko dopisov od nas, še jih boste prejeli v zvezi s temi vprašanji. Dokler ne bomo zadovoljni z odgovori. Zdaj pa komisija. Hvala lepa za vaše vprašanje. Tudi sam bi se osredotočil na katera uh, eh, najpomembnejša vprašanja, za katera potrebujemo pojasnila. Najprej mreža. Test za povečanje kakovosti. Potrebujemo uh, povečanje na storitveni ravni, potrebujemo povečanje na eh, ravni razpona produktov, ki so uh, ponujeni eh, kupcu. Potrebujemo torej širšo mrežo storitev in tukaj se poveča kakovost. Odgovor na druge vprašanje, eh, evidentiranje mm, telefonskih evidenc, eh, če gre za izvajanje naročil, se to uporablja. Če pa gre zgolj za investicijske nasvete, kjer potem ni prišlo do neke izvedbe naročila, potem pa gre za evidentiranje, ki je del organizacijskih zahtev firme. Nekoliko drugače je pri telefonskih evidencah. Potem sporozumi o deljenju provizij imamo različne modele v različnih državah članicah, ampak ti niso tako vsak sebi. Bistveno je, da se odločate med upravljavcem portfelja in borznim posrednikom, kako se plačuje za raziskovanje, glede organizacijskih zahtev, pa imamo proračun za raziskave, obstaja plačilni uh, račun. Mislim, da moramo v praksi nekatere notranje kontrole, nekatere varovalke ažurirati, tako da bomo imeli nek račun za raziskave plačila za raziskave, da bomo imeli transparentnost, kdo plačuje komu, kam se dodeljujejo sredstva, katerim različnim strankam. Naša preliminarna analiza je pokazala, da tukaj ne gre toliko za vprašanje uh, tega, da imajo različne države članice različne ureditve pri deljenju provizij. Gre bolj za to, kako poslujejo različne, različna podjetja. Potrebujemo uh, večjo preglednost glede uh, izdatkov za raziskave. Potem še ciljni trži, to je dvosmerni proces. Obstaja obveznost eh, strani distributerja, torej eh, prva obveznost je, da se eh, prodaja klientu eh, na dodeljenem trgu, potem drugič, pomembno pa je tudi, da imamo podrobnejšo analizo ciljnih skupin, katerim se prodajajo proizvodi. Seveda v okviru parametrov eh, proizvajalca za splošno splošni cilj. Glede sistemskih internalizatorjev smo preučili mm, prak petih milijonov. Tukaj gre za vprašanje pravnega nasveta. Te podlage ne moremo opredeliti z delegiranim aktom. Če pa gre za trgovanje z manj likvidnimi instrumenti, tudi če ste internalizator, tukaj potem ne bomo imeli uh, pretrgovinskih zahtev. Obstaja zahteva, da se trguje vsaj enkrat na teden in promet naj bi bil 100 tisoč. Veliko podjetij, ki bi imelo korist od tega eh, izuzetja za 5 milijonov, vseeno imajo tudi koristi od teh zahtev eh, glede preglednosti pred trgovanjem in ta velja samo za likvidne trge. spoštovati je treba standarde likvidnosti. Potem pa bi se dotaknil še zelo pomembnega pomisleka, ki se nanaša na klasifikacijo SI-ja, potem ko obravnavate eh, eno vrsto eh, izvedenih eh, finančnih sredstev, potrebujemo pregleden, pregled, preglednost pri RTS 2, kajti tukaj imamo uh, Eh, tako imenovane cross-currency swaps in veliko zelo podrobnih ocen. Torej, če ste SI za enega od teh razredov, je tako, da so ti razredi zelo natačno opredeljeni. Dovolite mi še beledo, besedo v zvezi z RTS 2. Gospa Swinburne, poročevalka Senci je to omenila. Pripričani smo, da eh, je treba eh, bistvene korake narediti v različnih fazah RTS-a. Uh, Torej, te različne faze morajo biti v RTS-u, obrnjen pa je odnos med tem novim RTS-om in poročilom, kajti zdaj pravimo, da najprej imamo poročilo in če je v poročilu ugotovljeno, da je likvidnost trga obveznic na dobni poti, potem so tudi obsegi trgovanja dobri in šele potem se predlaga naslednji RTS. To, to je torej zaporedje in to vidite tudi v dopisu kolegija končna različica, kot eh, jo bo sprejel kolegi, bo sledila temu pristopu. Potem pa še tako imenovani by-side komisija je bila eh, v tesnem stiku na to temo skozi celoten postopek pripravljena RTS-ov. Tudi naša ekipa je delovala tako, uporabljali smo podane podatke in ravno uh, ti podatki, ki so jih zagotovili tako imenovali by site, so nam veliko pomagali pri pripravi RTS-a. Prepričani smo, uh, da je pomembno merilo dodelitev eh, kapitala med dejavnostmi trgovanja in pa špekulativnim trgovanjem in dodeljevanje kapitala je vsekakor zapleten test, to je na ravni ena, zakonodajalci so se odločili, da je kapital pomembno merilo, mi pa moramo določiti ustrezen test. Bomo, opravili bomo vsa potrebna posvetovanja uh, z akteri, da pridemo uh, do ustreznega rezultata in doključimo vse opcije, ki jih je omenila ESMA. Hvala lepa, gospod Luders. Prišli smo do konca, kot sem že povedal. Ekipa za pogajanje v zvezi z MIFIDom se znova sreča naslednji torek popovdne. Pogovarjali se bomo o naslednjih korakih. In, uh, tudi vseh novih RTS-ov. RTS eh, hvala lepa, Esmi, hvala lepa komisiji, da ste bili z nami. Zdaj pa pridemo do skupne razprave v zvezi s točkama 4 in 5. Eno so skupna pravila listinjenja in vzpostavljanje Evropskega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje. Točka 5 pa bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja. Uh, predlagam, da začnemo s poročevalcem Polom Tangom in poročevalcem Senci za njegovo poročilo. Potem pa še poročevalec za drugo poročilo Pablo in pa poročevalcem Senci. Na vrsto bodo prišli še ostali. Naj vas pa spo, spomnim, da je seznam govornikov dolg, tako da bodite kratki in nedrnati, kajti ob 15 čez 11 imamo skupno obravnavo z odborom Ample. Torej zagotoviti moramo, da našega postopka ne bomo po nepotrebnem podaljševali. Brez nadaljnega besedo predajam našemu poročevalcu Polu Tangu. Hvala, predsedujoči, kratek bom. ko gre za trg listinjenja, se moramo spomniti lekcije, ki smo se naučili s finančno krizo. Ta je bistvena, da razumemo, zakaj gre. Bistveno pa je tudi, da dobimo javno podporo za ponovno uvedbo uh, proizvodov, ki so bili pretoksični, pre zdaj pa niso več. Torej, najprej je treba prepričati sebe, potem pa še javnost. Pričakujem da bomo imeli v parlamentu konstruktiven in kritičen pristop. Listinjeni proizvodi imajo potencial, da prispevajo k realnemu gospodarstvu, da podpirajo MSP-je posredno in neposredno, lahko prispevajo eh, k finančni raznolikosti, tako da se Evropa ne bo eh, nanašala samo na finance, ki jih zagotavljajo banke, temveč tudi na finance, ki jih zagotavljajo finančnih trgov. Hkrati pa lahko s tem prispevajo tudi k finančni stabilnosti. Finančne institucije se lahko bolj zdrave, trdne, enako velja pa tudi za celotni sistem. Doslej je bila to teorija, zdaj pa moramo to spreobrniti v prakso. V poročilu si zadajam dva široka cilja s katerimi želim doseči, da se bomo učili iz naučenega iz preteklosti. Torej najprej problem asimetričnih informacij in eh, moralnih tvegan. Treba je ustrajati na preglednosti in pa na jasnem usklevanju interesov. In tukaj bi se naslonil na predlog, ki se nanaša na repozitorij javnih podatkov eh, oziroma javni repozitorij podatkov in uh, potrebujemo javne podatke za posojila investitorjem, hkrati pa moramo imeti v pogled tudi v samo stanje investitorjev, kajti tukaj se skrivajo tveganja in eh, dobro bi bilo, da pripravimo predlog, kjer bomo imeli evropski repozitorij javnih podatkov. To je tudi v interesu industrije, kajti tako bi imeli zbrane podatke na enem mestu in tudi dostop, enoten dostop do njih. Potem še usklajevanje interesov. To je zelo pomembno. Odgovornosti morajo biti čim bolj jasno določene, zato ustrajam na certifikaciji tretjih strank. Treba je vedeti, kdo je kdo, kdo je zakaj odgovoren. Potem pa mora biti jasno določena odgovornost tudi za nadzornike, kajti imamo ogromno nadzornikov, imamo nacionalne pristojne organe, ni popolnoma jasno, kdo je na koncu odgovoren. In kot Evropski parlament eh, si moramo prizadevati, da se to razčisti, tako da bo tudi ESMA dobila jasno vodilno vlogo. Kot smo se pogovarjali že prej, obstajajo pomisleki v zvezi z jasnimi, strogimi sankcijami na eni strani in pa nejasnimi merili na drugi strani. Najti moramo načine, da bodo ta merila bolj jasna. Tako, da ne bomo več v tem narodnem položaju, ko imamo nejasna merila in nejasne sankcije. Potem je tukaj še eno vprašanje. Finančna stabilnost. Žal mi je, da predlog komisije ni posvetil prav dosti pozornosti temu vprašanju. In to je eno od razlogov, zakaj uh, sem predlagal više stopnje zdržanja. Tukaj gre za tudi za usklajevanje obresti, hkrati pa uh, se tako izognemo temu, kar se je dogajalo v preteklosti. Kaj ti? Če se tveganja iz kapitalskega trga prenesejo v bančni sistem, uh, nimamo pa nekih varovalk in tukaj lahko pride do katastrofalnih posledic in tega smo se naučili iz preteklosti. Potrebujemo stabilnost, nobenega bančništva v senci, institucionalni investitorji morajo biti pod ustreznim nadzorom treba izključiti določene oblike sintetičnega listinjenja, CDO in tako naprej. Potem so tukaj še sponsori ABCP-jev ter torej komercialnih zapisov s premoženskim kritjem. Kaj se zgodi s temi sponzori? Kajti, če želimo imeti trg listinjenja, ki prispeva k realnemu gospodarstvu, in finančni stabilnosti, potem mora biti to trg, ki ne bo obstal samo v dobrih časih, temveč tudi v slabih časih. Torej potrebujemo likviden trg tudi v dobrih časih. Hvala lepa. Se upravičujem, ampak tudi moramo malce gledati na čas. Sedaj pa dajem besedo gospodu Otmarju Karasu. Izvolite. Hvala lepa, predsedništvo, to je dobra podlaga za nadaljno razpravo. Na večino stvari gledamo zelo pozitivno, pri nekaterih stvarih se moramo še intenzivno pogovarjati. Poročevalec je v dokumentu opozoril na to, da potrebujemo transparentnost in odgovornost, to je osrednja točka poročila. Potrebujemo pa ustrezno ravnotežje med preglednostjo in pa jasno odgovornostjo ter zmožnostjo, da se izpolni potrebe trga. Pri sintetičnih mm, listinenih pričakujemo dobro razpravo predlagali ste 25 odstotkov in eh, o tem se bomo v naslednjih tednih podrobno pogovarjali. Po drugi strani eh, se je govorilo o tem, da se treba izveči iz krize, da je treba vplivati na realno gospodarstvo in to pomeni, da ne moremo eh, opustiti kar vsega, kar je že zdaj na voljo, Eh, to lahko ustrezno uporabimo tudi za naprej, izboljšamo, ampak seveda tudi tukaj mora biti naš pristop diferenciran. Zato se že veselim razprave o predlogih sprememb. Eh, iskali bomo nek širok kompromis, pa tudi čim prejšnjo uveljavitev eh, stališča parlamentov. Hvala lepa. Otmar. Eka R. Sajed, izvolite. Hvala, ja, Morton se opravičuje, ker eh, se nam ni mogel pridružiti in prosil me je, da v njegovem imenu preberem njegovo stališče. Prvič eh, pravi, da eh, to poročilo EKR pozdravlja, to je kritičen pristop k um, sintetičnemu eh, lisninjenju, ki eh, upošteva te kriterije, ampak istočasno pa eh, bi želel, da se obravnava kriterije STS tudi z vidika financiranja realnega gospodarstva in MSP-ja. In prosil me je, da zase izpostavimo zadržanje tvegan in En od razlogov, zakaj EKR meni, da moramo biti previdni, je, da se to povišanje na 20 odstotkov eh, predstavlja eh, precejšno odstopanje od mednarodnih kriterijev in zato moramo pri tem eh, še razpravljati o teh predlogih sprememb. Na to vprašanje transparentnosti dobili smo precej povratnih informacij deležnikov v zvezi s temi obveznostmi. In zlasti jih eh, skrbi, če je to sploh eh, izvedljivo, glede na nepreglednost eh, finančnih trgov. In sprašujejo se tudi, kako bodo to lahko izvajali. Enako velja tudi za vprašanje, vprašanje ki so s tem povezano. In zato je treba je treba pogledati tudi v količni meri ta beneficial ownership eh, ustreza sedajni situaciji. Eh, na to. Eh, Morton pravi, da ima EKR e tudi nekaj zadržkov glede tega novega javnega registra, ki lahko predstavlja precejšnje breme, kajti sedanji sistem za EKR ostaja dovolj uporaben kar se tiče uh, eh, bazelskega okvira, uh, tu je um, listninjenje um, povezano z um, višjimi um, kapitalizacijami in o tem je tudi treba eh, še razpravljati med poročevalci v senci. Vprašanje, ki se pojavlja, je povezano tudi z tretjimi državami in njihovim uh, listninjenjem. Uh, in kako se lahko Evropska unija izogne temu, da bi eh, tretje države ulagale v um, STS lisninjenje. Eh, to je povezano tudi z eh, precejšnjimi tveganji, ki obstajajo znotraj EU e in tudi s tveganji, ki jih predstavljajo te institucije tretjih držav in njihovo mm, mm, grožno, ki jo predstavljajo. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Strenjam se z kar precej eh, stališči poročevalca v zvezi z večjo transparentnostjo, s STS-om, ki mora služiti realni ekonomiji ampak moramo zagotoviti, da ta pristop dejansko eh, usmerja financiranje v realno gospodarstvo. Glede nadzora moramo biti tudi zelo na jasnem glasti eh, glede eh, tolmačenja kriterijev STS in strinjam se, da ESMA tu mora odigrati ključno ulogo. Prav tako se strinjam tudi z vprašanjem certifikacije tretjih strank. Eh, in eh, tu eh, moramo omogočiti tudi, da se tretjim osebam omogoči takšno udejstvovanje. Imam pa nekaj zadržkov glede tega poročila. Na nekaterih področjih se mi zdi, da gre predaleč eh, in to lahko eh, vodi v to, da schema za mm, investitorje ne bo dovolj privlačna. To je zlasti povezano z zadržanjem tvegan. Mislim, da 20 odstotkov ne bo možno in uh, To se naj bi uporabljajo tudi za vse, vsa lisninjanja, ne samo za STS in to se mi zdi, da gre nasproti tej intuiciji diversifikacije bančnih eh, eh, sredstev, eh, po kateri morajo banke zadržati 20 odstotkov. To zviša stroške lisninjanja in to ne bo več privlačno niti za končne uporabnike, niti za zavarovalnice. 5 odstotkov eh, je globalni standard in mislim, da se moramo tega držati, eh, zato da bo Evropska unija še naprej eh, konkurenčna na. Um, mednarodnem trgu in zato mislim, da si je treba prizadevati za pet odstotkov. Glede um, tretjih uh, držav mislim, da je pomembno, da se ne zapre vrat uh, tretjim državam, treba se je izogniti temu izidu. Uh, glede um, hrambe podatkov se nam zdi dobro, da si prizadevamo za transparentnost in to bi bilo dobro, če bi lahko zagotovili na trgu lisninjenja, ampak istočasno pa je treba zagotoviti tudi, da se bo STS okvir eh, lahko izvajal eh, v, eh, tudi z ustreznimi sredstvi, torej ne sme povzročati novih dodatnih stroškov. Skrbi me, da če bo to predrago, bo STS okvir neprivlačen za vlagatelje. Imamo pa tudi nekaj pozitivnih vidikov, seveda, v poročilu Tang, ampak nekaj elementov v tem poročilu pa lahko ogrozijo celoten uh, okvir, kaj ti lahko bo ta okvir postal neprivlačen. O tem je treba eh, še razpravljati, zato da bomo SDS schemo lahko naredili dovolj privlačno. Hvala lepa, eh, Peter. Za GUE ne vidim poročevalcev senci eh, Fabio De Masi. Se opravičujem v imenu gospoda Vegeša, ki eh, danes ni prisoten, zahvaljuje pa se poročevalcu za njegov predlog. Bolj nasplošno moja skupina je eh, zelo kritična glede celotnega okvira SDS, to vas nevredno ne bo presenetilo in tudi ni na ključje, da je um, zelo znan uh, uh financer um, uh, STS uh, okvir uh, označil uh, za uh, crack cocaine uh, framework. No, moramo biti previdni uh, glede drog. Uh, ugotoviti moramo, da predlog komisije eh, ne izpolnjuje svojega cilja, ki je eh, olajšanje eh, najema posojil za MSP in moramo zagotoviti, da bodo te storitve ECB tudi upoštevale dejstvo, da glavni problem MSP-ev ni dostop do financiranja. Tudi poročevalec v svojem poročilu je zapisal, da to verjetno ne bo veliko pripomoglo k izboljšanju financiranja MSP-jev. Eh, menimo, da eh, MSP-ji so odvisni od dobro kapitaliziranih bank eh, in pa ustreznega popraševanja na trgu. Financiranje MSP-jev je bila vedno niša na trgu listninjenja in zato tudi mi pozdravljamo to povišanje eh, zadržanja torej iz 5 na 20 odstotkov. Malce eh, težav imamo z členom 48 kaj ti ne bi želeli, da bi eh, banke lahko enostavno izbirale tista pravila, ki jim bolj ustrezajo v primerjavi z drugimi. Prav tako podpiramo večjo transparentnost eh, in eh, Finance Watch je danes zjutraj eh, posredoval zelo zanimivo sporočilo na to temo, kajti govori o tem, da Eh, še vedno zelo veliko vlagateljev se eh, zanaša na bonitetne ocene eh, in zato bi morda želeli, da poročevalec tudi to upošteva. Na to povsem podpiramo prepoved. ponovnega vrela snimljenja. Um, in uh, glede eh, sintetičnih eh, lesninjen, mislim, da je treba eh, to odstraniti, torej ta označba, ki je sedaj v predlogu. Hvala. Hvala lepa, Fabio. Za zelene bo spregovoril Sven Gigold. Hvala lepa, torej Moli se upravičuje, ampak uh, do zadnjega bo, si bo prizadevala za to, da bo Združeno kraljestvo ostalo, ostala članica Evropske unije, torej ima uh, dobro upravičilo za odsotnost in prebral bom uh, njeno izjavo. Torej nasplošno pozdravljamo torej, eh, previdnostno načelo glede STS-ov v poročilu. Uh, Eh, zlasti glede tega, eh, kdo eh, ima korist od ponovnega lasninjenja in kakšne, kakšni so navki iz leta 2000 in ali smo se teh navkov resnično oprijeli. Torej, tu se moramo vprašati, ali kdo je tu resnični koristnik. Po našem mnenju so tu glavni koristniki finančni posredniki, Eh, zato eh, in ti itak eh, koristijo to situacijo, ne glede na to, kaj se dogaja na trgu. Eh, veliko predlogov sprememb najdemo v eh, predlogu eh, poročila, ki kaže na to, da ELS e je pripravljen narediti več kot komisija in pa svet, ko si pogledamo to, kar želi ta, to poročilo oziroma ta predlog doseči za realno gospodarstvo. Glavne točke, ki jih podpiramo v tem poročilu, so 29 odstotno Eh, zadržanje tveganja v eh, primerjavi z predlogom pet odstotkov eh, komisije in pa um, sveta. Strinjamo se s prepovedjo ponovnega lasninjenja v členu 5b in pa strinjamo se tudi s predlogom spremembe v členu 8 4 eh, in pa eh, sprestrinjamo se s tem, da se izključi arbitražo eh, ponovno lesninjenje in tako dalje. Torej, tu ne gre samo za investicije same v lesninjenje po členu 5.1, temveč gre tudi za to, kako se opredelijo regulativni investitori v lesninjenje o členu 2.8. Podpiramo tudi večjo vlogo ESME in pa nacionalnih nadzornih organov za to, da se eh, resnično eh, izvajajo kriterije. Eh, v členu 3.3, torej novem členu 3.3, tudi, tudi tu se strinjamo in pa tudi z vlogo ESME. Po našem mnenju mora ta uredba odražati realno gospodarstvo in veseli nas, da vidimo v členu 10.3 tudi nov odstavek, eh, ki eh, zahteva poročanje o učinku na realno gospodarstvo in širše okolje. Imamo pa nekaj zadržkov, za katere upamo, da bomo eh, še razpravljali zlasti glede 14. člena. Ne morate zahtevati od pogodbenih strank, da certificirajo svojo veljavnost, temveč eh, mora to, morajo to določiti eh, tretje neodvisne stranke, torej če je nekaj STS ali ne, potrebujemo ustrezno pooblaščen eh, organ, ki to stori. Torej in po našem mnenju je pomembno, da se omogoči te preverbe na mestu in Če želimo, da ta sistem deluje, potem eh, moramo eh, sprejeti ukrepe, ki eh, bodo preprečevali certificiranje nekaj kot STS, če to ne drži. Zelo nas skrbi tudi to, da poročevalec eh, želi, da se v STS vključi tudi nekatere sintetične lisninjenja po členu 29.3b. Eh, povezovanje med arbitražo in pa temi sintetičnimi eh, bilancami je zelo težko eh, vzpostaviti in takšno sintetično lesninjenje je mogoče najti tudi v drugih, v drugih finančnih instrumentih. Na to imamo še nekaj točk, ki bi jih želeli vključiti. Prvič, želeli bi, da se uh, zadržanje tvegan opredeli malce drugače. Zadržanje tvegan eh, se tradicionalno obravnava kot nekaj, kar je usmerjeno v prihodnost. Sedaj bom eh, to eh, malce skrajšal, zato ker vidim, da mi je čas že potekal. Torej, druge točke bomo oblikovali v naših predlogih sprememb. Želel bi zaključiti samo s tem, da mislimo, da torej, odstopanje od pet odstotne meje ne velja samo za SDS, temveč za celoten eh, okvir lisninjenja in zato bomo uporabili eh, to uredbo za to, da bomo eh, predlagali da se to odstopanje 5 odstotkov uporabi tudi za druge vrste lisninjenja. Hvala lepa, hvala Sven, sedaj pa dajem besedo Marko Solzanju za EFDD. Hvala lepa, zahvaljujem se uh, poročevalcu za, zanimiv, za ta zanimiv predlog, ki upošteva eh, nekaj zaskrbljenosti, ki smo jih eh, že izrazili v tej dvorani. Torej, to so izrazile politične skupine v parlamentu, pa tudi civilna družba. Eh, člani moje skupine ostajamo kritični glede tega predloga in sicer uh, iz naslednjih razlogov. To je predlog, eh, ki ne glede na to, kaj se zgodi, v nobenem primeru ne bo rešil glavnega problema, s katerim eh, se soočajo majhna in srednja velika podjetja v Evropi. Statistike ECB-a so povsem jasne na tem področju. Glavni problem MSP-ev danes ni dostop do um, gotovine oziroma dostop do posojil, uh, temveč eh, To je ECB monetarna politika že uporabila. Ne, glavni problem MSP-ev je popraševanje. In eh, ta predlog ne bo ničesar spremenil za MSP-e. Edino, eh, edino, kar je pozitivno in še to v narekovanjih, kar vidim, tu je naslednje. Trenutno ima bančni sistem eh, kar precej eh, težav in ta predlog bo omogočil nov uh, trg za banke, ki bo bankam pomagal. Ampak za kakšno ceno? To je vprašanje, ki se pojavlja. Torej, gre za to, da bomo imeli uh, večjo, večje sistemsko tveganje. Uh, In poleg tega mislim, da delamo v popolnoma v napačno eh, smer. Eh, škoda je, da ljudje vlagajo v to vrstne instrumente. Torej, institucionalni eh, investitorji, kot jih, ki jih omenja poročilo. Ti investitorji so itak že zelo, pomemben, že zelo povezani z bančnim sistemom. Povezani so z celo vrsto različnih sporazumov in dogovorov. In mislim, da bo ta predlog eh, povečal sistemsko tveganje. Zaradi eh, povezav, ki obstajajo eh, v finančnem sistemu in ki že povzročajo težave. In mislim, da gre tu še za eno zelo pomembno napako. In sicer imamo nekatere vidike, ki delujejo v drugih sistemih in prepričani ste, da lahko te eh, vidike uporabljamo v zelo drugačnem sistemu. Evropa je zelo drugačna od, Evrop, od eh, Združenih držav, zlasti eh, v kapitalskem trgu. Kapitalski trg v Evropi je zelo drugačen. Naprimer, obstajajo pač razlike tudi med lisninjenjem in med obveznicami. Ta dva proizvoda sta drugačna in po mojem mnenju STS eh, ne bo enostavno nadomestil eh, sedanjega trga obveznic, ki je zelo priljubljen pri investitorjih in bankah in zato mislim, da to ne bo preprosto nadomestilo. Eh, na to gre še za stroške, za ravnotežje. Mislim, da se bo ravnotežje tu prevesilo na stran stroškov. Če želimo imeti zelo močne, konkretne predloge STS in zelo visoko raven preglednosti eh, in če se želimo izogniti asimetrijam na področju obveščanja, ki obstajajo na trgu, če bi vse to uspeli doseči, potem lahko ustvarimo ustrezen okvir za te proizvode, ki bo bolj učinkovit, ampak po drugi strani pa sem prepričal, da, prepričan, da ti instrumenti na teh trgih eh, ne bodo eh, zelo priljubljeni, niti pri bankah niti pri operaterjih. Treba je upoštevati tudi stroške eh, proizvodnje vseh teh informacij. Eh, oblikovanje vseh teh informacij predstavlja zelo visoke stroške in mislim, da ta trg enostavno ne bo zanimiv za banke. Škoda je, da toliko naporov vlagamo v to eh, poročilo politične skupine, poročevalec, zelo veliko dela je vloženega v to in bojim se, da ne bo predlog dosegel rezultatov in eh, da MSP ne bodo imeli od tega nobene koristi. Zelo cenim vse, kar eh, dela poročevalec zlasti glede zadržanja tveganja na 20 odstotkov, to se mi zdi zelo koristno stališče, ampak še na koncu nekaj besed v zvezi s sintetičnim lisninjanjem. Tudi nam bi bilo ljubše, če bi te instrumente v celoti eh, prepovedali znotraj okvira SDS, kajti uporaba izvedenih finančnih instrumentov res ne bo eh, ustrezalo definiciji enostavnega preglednega in standardiziranega listninjenja. Hvala lepa, Marko. Sedaj nadaljujemo z peto točko in na to bomo uh, imeli še zadnji krok, ko bodo imeli eh, kolegi možnost, da se izrazijo. Govorimo špansko. Strenjamo se, da eh, Evropska unija mora narediti korak eh, naprej pri vzpostavljanju kapitalskega trga, kapitalske unije in tu je prost pretok kapitala ključni instrument. Potrebujemo spoštovanje dveh načel, ki bodo omogočili bolj odprte in bolj integrirane finančne trge in na ta način bodo ti tudi bolj učinkoviti in bolj konkurenčni. Nedvomno bo to v korist eh, vseh eh, in eh, predpostavljam, da določeni dvomi ostajajo in da so ti tudi povezani torej z določenimi vidiki mojega poročila in pripravljen sem na iskanje rešitev z kolegi kolega in poročevalec eh, poročila v zvezi z lesninjenjem je rekel, da moramo potegniti nauke iz krize. S tem se strinjam, ampak prav tako moramo biti tudi realistični in moramo se zavedati eh, narave finančne krize 2007-2008. Torej, eh, Pri eh, tem je treba pa upoštevati, da v finančni eh, krizi se je trg eh, lisninjenja tudi dovolj dobro odrezal glede na okoliščine. In pri gospodarski krizi ugotavljamo, da je ta tip proizvodov še vedno dosegal relativno pozitivne rezultate. Torej, ti proizvodi pač uživajo določen eh, ugled, uh, istočasno pa je povezan tudi z doročimnimi stigmami, ki so povezane z eh, neodgovornim uh, vedenjem uh, nekaterih, uh, ki so trgovali s to vrstnimi uh, proizvodi, zlasti v Združenih državah. Uh, Paul Tang je govoril tudi o eh, finančni eh, stabilnosti in o tem, kako pomembno je, da eh, imamo to vse čas v mislih, da se ne moremo vrniti v preteklost in da ne moremo ogroziti finančne stabilnosti. To je glavni cilj teh dveh poročil. Pri tem pa ne gre pozabiti na to, da moramo tudi prispevati k vzdržni rasti v Evropski uniji. Torej, po mojem mnenju potrebujemo ti dve prednostni nalogi, se pravi um, gospodarsko rast in finančno stabilnost. In uh, istočasno potrebujemo tudi uh, diversifikacijo uh, verov financiranja. Nobenega dvoma nimam uh, glede tega, da si je treba prizadevati za to, da uh, moramo bolje povezati uh, financiranje z. Uh, realnim gospodarstvom. Pri tem je treba podpreti finančni instrument, finančne instrumente in eh, okrepiti finančne instrumente, eh, zato da bodo ti bolj odporni. In na ta način bomo lahko zagotovili financiranje, po drugi strani pa bomo zagotovili tudi večjo konkurenčnost. Nobenega dvoma nimam, da če eh, vzpostavimo eh, zelo visoko kakovostno lisninjenje na evropski ravni, da bo to pripomoglo tudi k izpolnjevanju tem ciljem in da bo to pomagalo tudi k eh, razvoju finančnih trgov znotraj Evropske unije. Poleg tega je treba diversificirati tudi um, vire financiranja in na ta način eh, lahko omogočimo tudi boljši dostop zlasti majhnih in eh, srednje velikih eh, podjetij do financiranja. Torej, predlog v moji predlogi v mojem poročilu so naslednji. Predlagamo, da se eh, spremeni hierarhija teh, teh eh, fokusov, če lahko temu tako rečem. Potrebujemo drugačne prioritete v tem eh, zakonodajnem svežnu. Torej, predlog komisije in sveta predstavljajo pomembne korake v smer um, enakosti znotraj Evropske unije, uh, ki bo omogočila uh, bolj pravično razporeditev teh uh, kapitalskih kriterijev. In gre za to, da si prizadevamo za vzpostavitev skupnega kapitalskega trga, ki bo eh, okrepljen in ki bo eh, rasel. In to je tudi eh, usklajeno z cilji Evropske centralne banke. Iz tega vidika je treba videti skupni kapitalski trg ne kot neko unijo velikih eh, podjetij, temveč kot eh, nekaj, kar eh, pomaga zlasti MSP-jem, ki so glavni, glavno gonilo ustvarjanja delovnih mest in pa rasti. To omogoča MSP-jem širši spektr opcij za dostop do financiranja in to je povsem ključno kajti na ta način MSP-ji ne bodo odvisni samo od majhnih eh, podružnic velikih bank, eh, kot to velja danes, temveč eh, bodo MSP-ji imeli dostop tudi do drugih možnosti, do, naprimer do kapitalov, ki bodo prihajali tudi od drugot, ne samo iz Evropske unije. In iz tega vidika nimam nobenega dvoma o tem, da bo kapitalska unija eh, velika priložnost eh, zlasti za MSP-je in iz tega vidika torej, uh, uh, sem odprt za kakršnikoli predlog uh, kolegov, ki bi šel v tej smeri. Torej, to sem želel povedati, torej, sem vam na voljo za vprašanja, pripombe. Hvala lepa. Pablo, and, uh, Hvala Pablo, najprej poročevalci v senci. Jonas Fernández dobi prvi besedo v imenu socialistov in demokratov. Bueno, la verdad es que estamos discutiendo. Hvala. Eh, zdaj razpravljamo o dveh poročilih, eh, ki bosta imela jasen učinek eh, na okrepitev evropskega gospodarstva. Gospodarstvo je odvisno od tega, treba izboljšati monetarno politiko in pa prenos te politike in tudi povečati bančni multiplikator. Na ta način bo vse skupaj bolje delovalo. Najprej želim Pablu Salbi čestitati za poročilo. Mislim, da so tukaj izražene določene linije, kjer res potrebujemo zakonodajne reforme. So pa tudi določeni eh, problemi oziroma o določenih stvarih imamo drugačno mnenje. Najprej bi rad povedal, da katerakoli revizija kapitalskih zahtev, ki bi jo naša skupina lahko eh, sprejela za STS, eh, torej katerakoli sprememba je povezana z uh, poročilom Tang. Mi smo se pripravljeni pogajati o tem, kakšne bi morali biti eh, kapitalske zahteve pri STS, ampak kakršnokoli znižanje pri listinjenju bo zelo odvisno od tega, kako bo potekalo pogajanje pri poročilu Tang. Uh, Nekaj ukrepov je predlaganih za izboljšanje varnosti in za našo skupino je to ključnega pomena. Rezultat eh, pogajan o STS eh, bo tisti predpogoj, da bomo lahko razpravljali o kapitalskih zahtevah, ki jih bomo upoštevali pri listinjenju. Moja skupina meni, da bonitetne agencije ne bi smele biti spet uvedene v tej uredbi. Mislim, da smo se to naučili iz zadnje krize. Namreč, da se moramo izogniti mešanju eh, bonitetnih ocen, eh, ki jih proizvedajo različni akteri. Eh, in pri kapitalskih zahtevah zato tega tudi ne smemo upoštevati. Ta ideja se nam ne zdi zelo primerna. In, uh, Zato se pri tem strinjamo s poročevalcem, ki meni enako. Eh, obstajati bi morali alternativni sistemi za merjenje kapitalskih zahtev, ki bodo tudi dovolj zanesljivi. Notranja metoda bi morala pridobiti na teži, ko gre za izračun kapitalskih zahtev. Se pa ne strinjamo s poročevalcem, da naj bi z 95 odstotkov znižali na 80 odstotkov poznavanje eh, kreditov, ki so za listinjenjem. Ne moremo torej sprejeti sistemov, kjer ne bo vse zelo transparentno in kjer ne bodo jasna tista posojila, ki ležijo eh, v ozadju listinjenja. Po drugi strani moja skupina tudi eh, ima določene dvome v zvezi s sintetičnim listinjenjem. To sem povedal že prej oziroma je naša skupina to izrazila že v okviru poročila Tank. Predlog komisije mm, govori tudi o Eh, določenem zmanjšanju zahtev za sintetično listinjenje. Eh, in tukaj govorimo predvsem o javnih eh, bankah. Poročevalec pa širi to možnost, torej manj strogih zahtev v primeru, da imamo neko, nek depozit, ki je zavarovan in tako naprej taka bolj nejasna oziroma bolj široka uporaba kapitalskih zahtev za sintetično listinjenje je zelo na meji tistega, kar se nam zdi primerno. Videli bomo torej, kako bo potekalo pogajanje o sintetičnem listinjenju v poročilu Tank. Strinjamo se, da se izboljšajo kapitalske zahteve za listinjenje pri eh, MSP-jih ampak eh, znižanje za 80 na 60 odstotkov, eh, kar se tiče ABCP-jev, eh, pa se nam to ne zdi primerno. Mislimo, da je treba olajšati instrument za listinjenje MSP-jev, ampak zahteve pa morajo ostati visoke. In uh, to mora veljati tudi samo za MSP in ne za druga podjetja. E, mislim, da je to poročilo zelo povezano s poročilom Tank. E, začeli smo pogajanja in upam, da bomo prišli do dobrega dogovora. E, hvala. Paziti moramo na čas. Said Kamali, poročevalec v Senci, izvolite. Hvala, tokrat bom govoril v svojem imenu. Uh ampak eh, s tem bom izrazil tudi stališče skupine. Pablo se zahvaljujemo za upravljeno delo. Eh, nekaj zelo pomembnih točk izpostavljenih v poročilu. Kar se tiče hierarhije metodologije, vidimo logiko, ki jo je uporabil poročevalec. Eh, gre tudi za določene prilagoditve modelov in podpiramo to, da se poveča poenostavitev. Vendar pa se mi postavlja vprašanje, ali bomo sploh kdaj dosegli tisto poenostavitev, Eh, kot si jo ljudje želijo, kajti gre za kompleksne produkte. Eh, mi smo tudi naklonjeni temu, da se ne upoštevajo bonitetne ocene agencij, kajti s tem bomo odpravili nedoslednost eh, pri različnih ocenah bonitetnih agencij. Potem imamo primer avtomobilske industrije, In uh, tam so rekli, da tudi če bo to odstranjeno, ne bodo mogli uporabljati druge metode. Mislim, da moramo o tem še razpravljati z njimi, tako da bomo videli, ali bo notranja metoda delovala, uh, če odpravimo te zunanje ocene. Ali pa bomo s tem zelo utežili njihovo delo. Potem so tukaj še prilagoditve. Oprostite. The internal ratings. Torej, prilagoditve eh, pri pristopu, ki temeli na notranjih ocenah. Eh, vem, da se je poročevalec eh, posvetoval z različnimi agencijami, tudi podatki posrednikov so tu omenjeni. Treba je znati dobro pretehtati tveganja in pa proučiti tudi razlike med evropskimi in ameriškimi investitorji. Mislim, da potrebujemo tukaj zelo jasne smernice in zelo jasna pravila. E, s tem bomo e, tudi e, jasno sporočili, za koga določena pravila veljajo in za koga ne. Potem 258a. Potem je potreben standardiziran pristop za visoko kompleksne produkte. Ves čas eh, moramo imeti pred očmi, kaj pomeni STS. Zato je zelo pomembno, da kompleksnih instrumentov ne vključimo na to področje. Industriji moramo omogočiti, da eh, tukaj ima določene možnosti. Pozdravljamo torej priznanje, da bodo kompleksni eh, ne STS proizvodi tudi vključeni. No, eh, eh, potem se bo tam morala poročevalca tudi odločiti, kako bomo obravnavali ta trg v prihodne in kakšna bo povezava med STS in STS eh, listinjenjem. Hvala. Mm, gospod Tojrer, v imenu liberalcev. Lebe kolegi. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, veliko je že bilo povedanega. Čestitam poročevalcu Pablu zalbi, kar se tiče poročila tank, pa me skrbi naslednje. Pri celotnem pa svežnju o listinjenju se bojimo, da ravnamo nekoliko preuranjeno. V preteklosti smo videli, da je listinjenje bilo v svetovni finančni krizi velikega pomena v Evropi pa je tako, da niso, bile, da niso bili vsi vrednostni pri papiri kritični. Nekateri so bili neproblematični, odporni na krizo in pri papirjih kritik za premoženjem je vse odvisno od tega, kaj se lišnini. Eh, zato višanje ponderiranja tveganj ni nujno ukrep, ki bi ustrezal cilju, da oživimo trg listinjenja v Evropi. Nekatere podrobnosti so omenjali že kolegi. Gre tudi za pripombe deležnikov, ki imajo vsak dan opravka za tem trgom. Tudi so bili kritični do določenih naših predlogov. No, mi bomo vložili nekaj predlogov sprememb. Mislimo, da ne bi smelo biti prevelike vrzeli, prevelike razlike med eh, kritimi eh, obveznicami in pa s premoženjem kritim vrednostnimi papirji. Prav tako postavljamo pod vprašaj, ali je ustrezna sprememba, eh, ki jo je predlagal Pablo. Eh, Bidegain, torej razlikovanje med ERB in pa IRB eh, vrednostnimi papirji oziroma listninjenju. Eh, Nemčija je to najboljša rešitev, naša skupina v to dvomi. Recimo pri komercialnih vrednostnih papirjih za premoženskim kritjem bi to lahko imelo negativne posledice. Komisija in ESMA tukaj še nista našli ustrezne rešitve. ABCP bi morali biti izvedljivi tudi v prihodnosti, kajti realno gospodarstvo v Evropi je v veliki meri odvisno od takšnih papirjih. Gre za listinjanje avtomobilov, tudi za razno razne druge stroje. Ehm, skratka, če bi takšno obliko listinjanja črtali, bi bilo realno gospodarstvo zaradi tega prizadeto, predvsem majhna in srednja velika podjetja pri spremoženjem zavarovanimi vrednostnimi papiri tveganja niso tako velika. Gre za to, da so ti vrednostni papiri eh, zavarovani z materialnimi stvarmi in ti niso bili problematični v finančni krizi. Tako da moramo natančno razmisliti o tem, kako bi lahko pri sedaj predlagani zakonodaji preprečili to, da bi po nepotrebnem kaznovali ABS ali ABCP, tudi pri pristopu notranje ocen, tudi pristop notranje ocene bi morali tudi v prihodnje še uporabljati, torej tako imenovani SEC-S. Uh, V zvezi s tem bomo uložili predlogo sprememb, se pa strinjamo s tem, da je treba oživiti trg listinjenja v Evropi, treba je poskrbeti za enostavno zakonodajo. Naša skupina ta pristop vsekakor podpira. Hvala, Mihajl. Eh, skupina GUE, vi nadomeščate vse, eh, v tem primeru in Oronjo Kari. Fabio De Masi dobi besedo. Hvala Pablo Salbi za ta predlog. Sam sem že razložil naš splošni pristop in stališče glede pristopa do eh, listinjenja. V nasprotju s tem, kar je rekel Pablo, mi ne vidimo jasnih dokazov za ključno povezavo med temi finančnimi tehnikami in financiranjem MSP-jev. Poročila eh, Evropske centralne banke se tu navajajo. Eh, Mihajl pa je tudi rekel, da eh, ne bi eh, bili deležni istih težav v Evropi. Eh, v ZDA je izbruhnila kriza na tem trgu in Francija je takrat ravno skušala liberalizirati pravni ukvir za to vrstne dejavnosti. Če bi počakali leto ali dve dlje, bi se verjetno morali soočiti z precej istimi problemi. Pravi cilj tega predloga je, eh, da se banke znebijo slabih, eh, slabega premoženja. Ampak eh, ne vem, če bomo to prenesli na družbo ali bo zaradi tega celoten sistem postal bolj stabilen ali ne. Mislimo, da je poročevalec prejel negativno odločitev, ko je skušal izboljšati predlog komisije. Mislim, da to res ni bilo pozitivno. Komisijo je podprl, da notranji bonitetni pristop v primerjavi s standardiziranim eh, ne more biti boljši. Eh, vemo, da banke eh, zelo različno ocenjujejo te bonitetne ocene. In po predlogu komisije bi Eh, izračun moral eh, temeljiti na 95 odstotkih eh, stopne izpostavljenosti, poročevalec pa to želi znižati na 80 odstotkov. Potem pri STS listinjenju poročevalec predlaga 10 odstotkov, mi menimo, da bi ta odstotek moral biti bistveno višji. Veselimo pa se razprav o tem. Hvala. Ne vidim nikogar eh, strani zelenih, Sven ne bo nadomeščal Moli. Eh, zdaj pa besedo dobi Marko Vali, izvolite. Eh, hvala, predsedujoči. Zelo na kratko. Najprej bi povedal nekaj nasplošno o politiki. Jaz in moji kolegi smo zelo kritični do predloga o listinjenju. Eh, mislimo, da na ta način ne bomo pomagali MSP-jem. S tem so povezana velika tveganja, zaradi katerih eh, bi se tudi sistemsko tveganje lahko povečalo. Banke in eh, finančni operaterji niso zelo transparentni pri svojem delovanju. Ko gre za realno gospodarstvo, pa tudi vidimo sistemska tveganja in smo zato zelo kritični do predloga. Politika želi zmanjšati sistemska tveganja. Mislim, da bi danes morali temu posvečati več pozornosti. S tem se nismo v zadostni meri ukvarjali doslej. Potem ločevanje bank in pa javni investicijski načrt, kako podprejeti povpraševanje. Mislim, da je to ključnega pomena. Rešitve, ki se v tem trenutku predlagajo, zagotovo niso pozitivne za nikogar drugega kot banke in finančne operaterje. Kar se tiče poročila uh, eh, Salba, pa smo tudi kritični. Eh, ko gre za previdnostne zahteve, mislim, da se tukaj stvari eh, slabijo, šibijo. Potem govorim tudi o sintetičnem listinjenju. Mislim, da ni prave povezave med realnim gospodarstvom in eh, tovrstnim listinjenjem. Mislim, da imajo finančni operaterji tukaj preveč pristojnosti in moči in to bo spet vodilo v sistemska tveganja. Eh, bolj bi morali upoštevati realno gospodarstvo. Potem pa eh, popolna eh, diskrecijska pristojnost za bonitetne agencije. S tem imamo tudi problem. Poročevalec omenja probleme na področju zunanjih ocen. Ampak mislim, da moramo zagotoviti tudi, da bodo bonitetne agencije delovale transparentno. učinek vzvoda bi bil v tem primeru zmanjšan. Če bo preveč eh, diskrecijskih pravic, bo to ustvarjalo sistemska tveganja. Pa še tranširanje, to pomeni, da imamo eh, preveč tvegan pri enem samem eh, produktu in vsi ti predlogi bi ustvarili še dodatne kompleksne proizvode, ki ne spoštujejo standardov in zato smo mi proti temu. Vi temu rečete STS, ampak eh, tukaj se pravzaprav skriva predlog, ki sam po sebi ni preprost, transparenten in standardiziran, ampak je zelo nejasen. In uh, veseli bomo, če boste sprejeli kakšnega od naših predlogov. Hvala. Nihče drug ne želi eh, besede. Aha, zdaj se je nekdo javil. Dobro, slišali bomo zadnje stališče, potem eh, eh, pa bosta spet spregovorila poročevalca. Nina Gil dobi besedo, potem pa Polin Pablo. To... Hvala. Moja želela bi čestitati kolegi Polo za osnutek poročila. Mislim, da je to ambiciozno poročilo, ki eh, je dobro uravnoteženo, išče dobro uravnotežje med oživitvijo trga listinjenja. To bo spodbudilo gospodarsko rast. Po drugi strani pa imamo tudi zadostne garancije za eh, previdnost. Pomembno je, da se ne vrnemo v preteklost oziroma da se iz preteklosti nekaj naučimo. Ključnega pomena je tudi, da dobimo dober pregled, kakšen je profil tveganja, Eh, kam se prenašajo eh, ta sredstva in tako naprej. Poleg tega moramo vedeti, kdo v te proizvode investira. Doslej eh, se s tem nismo dosti ukvarjali, vse skupaj je bilo zelo nejasno. In če želimo, da bo STS postal varnejši in če se želimo izogniti pretiranim tveganjem in mehurčkom, moramo zagotoviti preglednost. Uh, pri celotnem trgovanju z vrednostnimi papiri. Več transparentnosti je pogoj za to, da eh, se zagotovi oznaka STS v zameno za boljše kapitalske zahteve. Evropski repozitorij za podatke v listinjenju lahko zelo pomaga, ampak moramo zagotoviti, da bo eh, vzpostavljen na pravi način. Še en komentar imam v zvezi s tem. Želimo pritegniti denar za evropsko gospodarstvo. To je tisti eh, dejavnik v zadju, ampak eh, ta osnutek pa stvari otežuje za investitorje, eh, ki so locirani izven EU. In želim, želim slišati mnenje Pola na to temo. Mislim, da to lahko predstavlja oviro. Zdaj pa še nekaj o repozitoriju podatkov. Da bo ta dobro deloval, moramo zagotoviti, da bo neutralen, neodvisen in eh, da ne bo šlo za dobičke. Nisem prepričana, eh, kakšno vlogo bo pri tem odigral. Jaz sem lahko je članica, ne pa da eh, ta repozitorij vodi. Uh, Hvala, Nina. Zdaj pa za zaključek najprej besedo dobi Pol Tank, potem pa Pablo Salba. Pol Tank. Hvala. No, tokrat bom skušal biti res kratek. Hvala vsem za razpravo. Mislim, da je bilo izpostavljenih veliko različnih tem. Obstaja široko soglasje, potrebujemo odgovornost in transparentnost, kot je rekel Utmar Karas. To je tisto pomembno načelo, na katerem moramo delati. Mm, pri drugi stvari pa gre za finančno stabilnost. Eh, tukaj se moramo soočiti s problemom sistemskega tveganja in eh, to moramo tudi rešiti. Mi eh, tukaj v parlamentu razpravljamo o istih tematikah, imamo različna mnenja, ampak v grobem pa se strinjamo, strinjamo se glede načel in to se mi zdi pozitivno. Veliko stvari bo še treba rešiti, naprimer kako naj preglednost na proporcionalen način deluje. Razprava o tem bo zelo pomembna in potem to, kar je povedala Nina, kako bomo vključili tretje države. E, mislim, da STS oznaka ne more delovati izven Evrope, ali jo bomo ohranili ali ne. In kako to narediti, da ne bi izključili tretjih strank, tukaj e, se bo še treba pogovarjati. Se pa že veselim e, naših nadaljnih razprav. E, Eh, vidim, da imate vsi kritičen in konstruktiven pristop in to se mi zdi zelo dobro. Hvala. Much, Hvala. Zdaj pa zaključne pripombe še Pablo Salva. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala vsem kolegom, ki so podali svoje prispevke. Vsi so bili zelo konstruktivni. Nekaj bom pokomentiral. Gospod eh, Jonas Fernandez eh, je rekel, da moramo izboljšati prenos monetarne politike to je skupni cilj, s katerim se strinjam in eh, ti dve poročili gresta obe v to smer. Treba je prispevati k temu, da se izboljša prenos politike in izvajanje politike v praksi. Eh, poročilo pa ne obravnava samo evroobmočja, ampak celotno EU. Res pa je tudi, da integrirani finančni trgi lahko izboljšajo prenos monetarne politike. Gospod Fernandez je omenil tudi povezavo eh, med obema poročiloma. V tem smislu se vsi strinjamo. Želim povedati, da sodelujemo, tako gospod Tank kot eh, jaz eh, sodelujemo na tem področju in ob tej priložnosti bi se kolegi tudi rad zahvalil za sodelovanje potem eh, sem bil deležen konstruktivne kritike, da je treba izboljšati eh, položaj MSP-jev na tem področju. Eh, strinjam se z gospodom Fernandezom, upam, da bomo lahko našli neka, neke kompromisne predloge. Glede na to, kar je povedal gospod Kamal, naj povem, da glede hierarhije razumem njegove dvome, imamo pa spet skupen cilj in mislim, da bomo z dialogom in uh, sklepanjem kompromisov eh, lahko dosegli dogovor. Treba je zmanjšati kompleksnost eh, in eh, spet se strinjam s povezavo, ki je bila izpostavljena, namreč povezavo med obema poročiloma. Potem gospod Teurer iz skupine liberalcev, tudi z njegovo oceno se strinjam, ko gre za obnašanje tovrstnih proizvodov med krizo. Eh, stigma pa je ostala na žalost in zato moramo biti bolj dosledni in bolj odločni pri svojem delu. Eh, moramo pa tudi biti pedagoški na nek način, zato da bomo eh, to povezavo pravilno razložili. Potem ABCP, komercialni zapisi s premoženskim kritjem. Tovrstni proizvodi eh, naj ne bi imeli negativnega učinka na realno gospodarstvo. To je treba zagotoviti in eh, s tem se popolnoma strinjam. Gospod Demasi iz skupine GUE je tudi podal nekaj komentarjev. Res je, da eh, moramo vse stvari ocenjevati, iskati kompromise med agencijami in pa drugimi akteri. Razumem eh, vašo skrb v zvezi z notranjim pristopom. Glede na vaše eh, kritike, glede zmanjšanja minimalnih zahtev, pa naj povem naslednje. Želimo si izboljšanje financiranja za MSP-je. Predlogi so že na poti. Sam sem eh, pripravljen na dialog tudi na tem področju. Gospod Val je rekel, da to ne bo pomagalo majhnim in srednjim podjetjem. Jaz upam, da bo. E, to je naš e, skupni cilj. Če imate pa vi kakšne druge predloge, ki bi tudi pomagali MSP-jem, pa sem seveda odprt za nje. E, s tem bi tudi zaključil. Najlepša hvala. Pablo. Hvala, Pablo. No, s to točko bomo zdaj zaključili. Rad bi povedal, da bomo 20. julija imeli rok za predloge sprememb o STS, 22. julija ob 12. pa za poročilo Salba. Eh, to je torej rok za vlaganje predlogov sprememb. Glasovanje v ekonu bo potekalo jeseni, na plenarnem zasedanju pa konec leta. Zdaj bomo imeli kratko pauzo tako da se nam bodo lahko pridružili kolegi iz odbora za zaposlovanje. Potem pa nadaljujemo skupaj. Hvala.